smo. Uh, imate konkreten cilj. Komunizem uh, in fašizem želite enačiti, uh, ampak uh, fašizem uh, poskušate ščititi. In to, kar se je zgodilo v Rajhstagu, tega se še dobro spominjamo. Uh, danes se še vedno podpirajo fašisti v baljskih državah, na mačarskem, na polskem, e, komunistične stranke smatrajo tam za nezakonite in to za podporo Evropske unije. V učbenikih je zelo veliko laži ampak vseeno, eh, karkoli počnete, narodi so tisti, ki so pisali zgodovino. Eh, socializem, izobraževanje, boj proti brezposelnosti, eh, to so pridobitve socializma in narodi lahko sami oblikujejo svojo zgodovino. Hvala. Gospa Ferhajen, totalitarizem je v nasprotju z temeljnimi vrednotami. E, ni možno potovati, ni možno izražati svojega mnenja, ljudje so e, pod kontrolo. Skratka, to je e, označevalec totalitarnih režimov. Mnogo časa se je to dogajalo v Evropi in upamo, da je to za dolgo časa tudi v prihodne preseženo. Da se to ne bo več ponovilo, pa ne smemo pozabiti naše zgodovine. Spomin na fašizem, na nacionalni socializem, pa tudi na totalitarne eh, eh, eh, komunistične režime moramo ohranjati, ljudi ozaveščati. Zato je treba svariti predvsem totalitarnimi sistemi in vplivom na življenje ljudi. To mora biti pomemben delež pouka in izobraževalnega sistema, da lahko nastane kultura spominjanja. Na univerzah je prav tako pomembno predelati to zgodovino. Mi smo odgovorni za bodoče generacije, za to, da se to ne bo več zgodilo, da se totalizem v Evropi nikoli več ne bo ponovil. Hvala, gospa Kosta, za dve minuti. Hvala. Mislim, da demokratični in solidarni projekt v Evropi lahko napreduje samo, če bo temeljil na poznavanju eh, zavesti in zgodovine v Evropski uniji in na tem, da se reče nikoli več um, režimom, kakršni so bili fašizem, nacizem in drugi totalitarizmi. Pred tem, kar se sedaj po, po, pojavlja, rasizmi, uh, revizionizmi, nega, negacionizmi in drugi izmi, zaradi vsega tega je pomembno um, v izobraževanju eh, vključiti vse te teme in eh, tudi omogočiti raziskovanje ter izmenjave kritičnih študij ter izmenjave mm, dognanj, zato ker to prispeva k eh, oblikovanju naše družbe svobodo v našem sistemu lahko dosežemo in ohranimo le na podlagi dobrega poznavanja tudi naše preteklosti, iz katere je tudi uh, se razvil postopek združevanja in povezovanja. Ni pa seveda to dovolj za to, da se izognemo nevarnostim in tveganjem. Uh, delati moramo tudi na povečevanju evropskega državljanstva in pri uh, tem, kar se dogaja, bo zelo težko zagotoviti, da bo samo kultura lahko vplivala na eh, primerno oblikovanje zavesti in na to, da bo dejansko v evropski zavesti in v evropskih projektih prevladal ta nikoli več. Eh, Moramo se spomniti tudi na nekatere države, ki so za veliko težavo vključile pojem šoje v svoje učbenike. In ko govorimo o češki, ne vem, Jan Palek, naj se ga ne bi več omenjalo, ravno tako na mačarskem njihovega heroja. To je neke vrste revizionizem zgodovine, ki gotovo ne prispeva ničesar dobrega k evropski zavesti in evropskemu zavedanju o lastni zgodovini. Hvala lepa, gospod Sole. Uh, Hvala lepa v obdobju. Um, uh, fake news uh, in uh, post resnici. Je še posebej pomembno, da imamo državljane, ki so ustrezno izobraženi in ki lahko razlikujejo med resnico in med lažjo. Kot je povedal Pavlo Casado, Zelo pomembno je, da se odzovemo na takšne uh, eh, želitve uh, eh, na zgodovinski spomin. In ta zgodovinski eh, spomin mora biti tudi del uradnega diskursa. Moramo vključiti tudi zanikano zgodovino in moramo popraviti krivice tistih, ki so trpeli v teh režimih vsi ti režimi imajo eno, eh, kar je skupno in to, da vsi kršijo temeljne pravice. Gracias. Gospod Urban Krespo, hvala lepa predsedojoči. Eh, Španija je eh, neka izjema v Evropi. Samo v Španiji še vedno slavimo fašistično diktaturo, kot je bila diktatura Franka še vedno eh, se opravičuje eh, ta eh, fašizem, še vedno imamo združenja, ki branijo to fašistično preteklost. Mi smo druga država po Kambodži z največjim številom iz, izginolih oseb in vse to se nadaljuje. morali bi zagotoviti, da bi uh, se to odpravilo. Ves čas tega mandata eh, prosimo komisarja eh, Timmermansa, da to prizna, da prizna žrtve in do tega ni prišlo. Če Evropska unija ne bo priznala žrtev frankizma, potem pomeni, da je tudi del tega. Uh, gospod predsel, spoštovani gospod predsednik, gospe in gospodje, ko gre za spomin na socialistične in nacionalsocialistične diktature preteklega stoletja, potem se prav gotovo vsi strinjamo, da ima to svoje mesto v zgodovinskih knjigah in na področju izobraževanja. Če pa gre za to, da govorimo o skupnih vrednotah, potem stvari postajajo težje, tudi kar zadeva družinsko politiko ali pa razmerje nacionalna država in EU. Tu potekajo debate o teh vrednotah in dobro je, da imamo te debate rezultate in da eh, se lahko vodijo z odprtim rezultatom. Ne gre sam za to, da eh, dajemo pozornost skupnosti, ampak tudi posamezniku. Ne gre samo za evropsko dimenzijo, kot je bilo tukaj podarjeno. In nikakor ne gre samo za eno resnico. Um, totalitarni režimi so tisti, ki govorijo o resnici. Za resnico si je treba prizadevati, potrebno je posredovati izobraževanje, ni pa naloga državnih inštitucij, da vzgajajo. E, to je klasičen znak za totalitarne režime, gospe in gospodje, in Evropska unija s tem sploh ne bi smela začeti. Hvala lepa, gospod Lemasur, eno minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Ja, pozdravljam e, e, kolega Kovačeva, da je. Um, začel s to razpravo. Ja, izobraževanje ni v pristojnosti Evropske unije in to tudi ne sme postati, ampak Evropska unija ne sme ignorirati tega, da se ponovno pojavlja uh, sovražni govor v javnih razpravah. V dveh generacijah je Evropa prešla iz praktično stalnih eh, vojen v eh, stalni mir in to je čudež. Uh, Zakaj je do tega prišlo? Zato, ker je Evropska unija leto za leto mobilizirala svoje narode okoli enega eh, skupnega projekta. Eh, sedaj pa uh, se pojavlja nova generacija nacionalistov, uh, pojavlja se lažna zgodovina, uh, lažna zgodovina, ki je vodila v tragedije. Um, 20. stoletja. Ja, uh, imejmo nacionalne zgodbe, ne imejmo pa nacionalnih romanov. Hvala lepa, gospa Libacka, minuto in pol. Totalitarizm to. Hvala lepa. Totalitarni uh, režimi predstavljajo civilizacijo nasilja, predstavljajo pomankanje kakršnega koli spoštovanja e, do svobode izražanja in moramo se spomniti te situacije, moramo se spomniti tudi junaštva e, državljanov in narodov. Še toliko bolj zato, ker eh, se eh, sedajni totalitarni režimi predstavljajo kot demokracije. In to je zlasti nevarno zato, ker eh, na nek način na to pristajamo. Naša vloga je, da mlade tako vzgajamo, da bodo kritično gledali na svet, da bodo razumeli človeško državljanstvo, da bodo sodelovali z drugimi in to s spoštovanjem in strpnostjo do drugih. Izobraževanje je najboljši in najučinkovitejši eh, način, kako se boriti proti sovraštvu, proti nestrpnosti in proti totalitarizmu. Ne moremo dopustiti, da bi se eh, eh, uresničile besede Indire Gandhi, ki je rekla, zgodovina je najboljša učiteljica, ampak ima zelo slabe učence. Mi nočemo biti takšni učenci. Ah, Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Spoštovani kolegi, eh, John Downe, eh, mislim, da je to zelo dobro povedal in tudi Hemingway, ko je vprašal, komu zvoni. Nam zvoni. In to moramo imeti pred očmi danes. Uh, Totalitarizem eh, se pojavlja v različnih barvah, eh, to so lahko eh, levičari, desničari, fašisti, nacisti, trockisti in tako dalje. Ampak moramo pa to prepoznati, ko je fašizem še majhno seme, ne pa ko zraste v mogočno drevo. Estonski avtor je pred Eh, časom eh, objavil knjigo v zvezi s tem, kako uh, prepoznavo totalitarizem. Bil je v Štutorfu, uh, v koncentracijskem taborišču pod nacisti, na to pa je bil tudi v um, komunističnem uh, koncentracijskem taborišču in od njega se lahko mnogo naučimo. Hvala lepa, gospa Forenca. Hvala, gospod predsedujoči. Tu seveda nimam dovolj časa, da bi odgovorila na nekatere izjave in nekatere prispevke, ki sem jih tukaj slišala. Naj spomnim, da je 9. maj dan Evrope, ko se slavi tudi zmago nad fašizmom in nacizmom in uh, mislim, da, bi, da je treba v istem smislu uh, slaviti tudi zmago nad vsemi drugimi totalitarizmi. In zato sem lahko le ponosna, da tukaj obsojamo skupaj vse neofašistične uh, Eh, organizacije in zadovoljna sem tem, da so bili pristaši neofašistične organizacije v Bariju zaprti. Vsekakor pa bi se morali lotiti izvora totalitarizma in tega procesa, ki uh, smo mu priča v Italiji in v Evropi. Naj spomnim na to, da se 49 oseb pusti v morju, ker jih, se jih ne obravnava kot osebe. Naj spomnim na uh, objavo videa uh, o čem Cezarju, Batistiju, vse to kaže, da smo pred uh, zelo hudim nerazumevanjem um, teh režimov. In govornica je bila prekinjena, sedaj pa gospa Šojdrova. O totalitah. Hvala lepa. Učenje uh, zgodovine uh, totalitarizma je uh, pomembno. Ampak ni pa preprosto in zato bi vas opozorila na češki projekt Spomin naroda. In namen tega projekta je, da se eh, zbere Uh, vsa pričevanja uh, ljudi, ki se uh, teh dogodkov še spominjajo, mislim, da bi to morali podpreti. Učitelji so ključni in potret, podpreti jih moramo in dati jim moramo čim več informacij. In zato uh, imamo um, Amos Gomeski uh, nagrado za uh, učitelje, to je projekt, ki ga podpira Evropski parlament uh, in uh, začel se bo letos. To je naš uh, prispevek uh, tistim. Um, uh, učiteljem, ki uh, o tem poučujejo svoje učence in dijake. Evropska zgodovina je pomembna za Evropski parlament in v tem smislu bomo imeli eh, tu tudi predvajanje filma o Janu Balahu, ki ga je že kolegica omenila. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Rodrigež. Hvala gospod predsedujoči, gospa komisarka. Naj spomnim, da bi v tej razpravi morali pustiti ob strani, e, vprašanje, kakšne vrste je bila določena diktatura. Diktatura je diktatura. V Evropi sedaj ni diktatur, vendar pa Eh, obstajajo gibanja, ki so preoblečena v demokracijo in se kažejo kot liberalna, čeprav takšna niso. In z tega bi se morali sramovati, da temu dopuščamo obstoj. Vsi bi se morali boriti proti tem prikritim totalitarizmom in še zlasti preko izobraževanja lahko uh, vplivamo na sprejetje in spoštovanje vrednot, ki so se izoblikovale v zgodovini. Izkušnje in zgodovina pomembno vplivajo na razumevanje sedanjosti in na prihodnost. Gospod Kelam, hvala. Pred desetimi leti je ta parlament povedal, da Evropa ne bo mogla biti res povezana, če ne bo uh, ponovno povezala svoje zgodovine in se soočila s svojo zgodovinsko dediščino. 30 let po padcu berlinskega zidu pa žal berlinski zid še obstaja v naših glavah in nas ločuje. Uh, mednarodne zaveze sicer obstajajo. Ampak to, kar se je zgodilo v vzhodni Evropi po drugi svetovni vojni, se še vedno obravnava na neprimeren in površinski način. Javna razprava o totalitarnih sistemih je nujna, posodobitev evropskih učbenikov ravno tako. In 23. avgust, ki je dan za uh, spomin na vse totalitarne režime, je bil v tem smislu dobra poteza. Gospa Ward. Evropska unija je nastala kot mirovni projekt, kot možnost za izhod iz nevarnih totalitarizmov kulturna dediščina in zavedanje o njej prispeva k dialogu. In lansko leto je bilo eh, na tisoče dogodkov eh, organiziranih v vseh 27 državah. In s tem je treba povezati tudi izobraževanje. Želim povedati, da je še vedno veliko težavnih točk iz naše zgodovine, ki ne najdejo poti v naše šole, genocid nad Romi in uh, grozodejstva, ki so se dogajala v Ukrajini uh, in povzročila smrt uh, prevelikega števila ljudi. V Evropi bi se morali učiti iz napak zgodovine in na tem delati vsi skupaj govornica je bila prekinjena. Ja, opravičujem se, ampak pri tej razpravi se pač moramo držati časa, ki ga imamo na voljo, druge možnosti ni. Gospod Guoga. Izobraževanje in spomin na totalitarno preteklost v Evropi je nekaj, kar se zdi, da je pozabljeno. Govorili smo že o tem, da bi morali prepovedati prodajo um, simbolov nekdanje sovjetske države. Namreč s prodajo tega se kaže, da se uh, ljudje ne zavedajo grozodejstev, ki jih je ta režim povzročil. Na milijone ljudi je bilo ubitih, mučenih, izgnanih, Eh, ocenjuje se, da je na 60 milijonov ljudi trpelo zaradi tega režima. In zato bi morali sovjetski simboli biti obravnavani na isti način kot nacistični simboli. Saj se s tem, um, z njihovim razširjenjem se krni svoboda in demokracija tudi v Evropi. Hvala, gospod Nekov уважаеми колеги, историческата памет за тоталитарно... Spoštovani kolegi, zgodovinski spomin o totalitarni pretok, preteklosti je tema, ki jo moramo obravnavati za zgodovinsko distanco. Komunizem je spomin v državah nekdanjega komunističnega bloka in ti spomini so še vedno živi. Današnje generacije Eh, bi se tega morale zavedati, bi pa moralo biti prikazovanje zgodovine bolj objektivno. Še vedno veliko ljudi v bistvu želi povratek v komunistične čase in vprašanje je, zakaj verjetno zato, ker so v prehodnem obdobju um, imeli težave. In zakaj se ljudje raje ne posvetijo povezovanju, kot pa temu, da se posvečajo delitvam med tiste, ki so za komuniste in za tiste, ki so proti? Eh, hvala, gospa komisarka, torej komisija dobi besedo za odgovor. Gospe in gospodje, spoštovani kolegi, ne morem se odreči tukaj svojemu jeziku. Namreč želim se spomniti Jana Palaha, študenta, ki se je zažgal pred univerzo v Pragi in petdeset let je že od tega. Naj spomnim, kako zelo simbolično je bilo to dejanje, sploh v povezavi s totalitarnim režimom. In moram, ne morem se ne spomniti trenutka, ko je pri mojih petnajstih letih moja mama še petaje povedala, kdo je bil Jan Palah in kaj je naredil leta 1969. Dobro se spomnim, da mi je zabičala naj tega imena nikoli nikjer ne ponovim. No, potem pa je prišel januar 1989 in takrat smo to ime usklikali na uh, Venceslavovem trgu v Pragu in Eh, zavedali smo se, da je Jan Palah si izbral sicer zelo krut uh, način smrti, ampak da se ni žrtvoval za ston. Njegov duh mora ostati živ še danes, ne le na češkem, temveč posod po Evropi, kjer se moramo zavedati, da eh, totalitarni režimi prinašajo se seboj preganjanje, izseljevanje, Um, rušenje etičnih uh, in drugih načel. In kar zadeva izobraževanje, ne verjamem, da bi si kdorkoli izmed prisotnih želel, da bi izobraževalni sistem otrokom predstavljal eno samo resnico oziroma eno plat to je bilo tipično za totalitarizem, mi pa moramo skušati doseči objektivnost tudi pri poučevanju sodobne zgodovine in naučiti moramo otroke kritičnega mišljenja. Zelo naivni bi bili, če bi verjeli, da bodo šole same zmogle na primeren način poučevati otroke o eh, sodobni zgodovini. Eh, Namreč na internetu je dostop do vseh vrst informacij in zato moramo naše otroke naučiti eh, te informacije pregledovati, izbirati med njimi ter eh, primerno obravnavati. In to je pomembno v vseh naših državah. Sama sem Seveda eh, pa verjamem, da bodo države članice, ki so pristojne za področje izobraževanja, preprečile, da, ne bi, da se bi totalitarizem obravnaval na neprimeren način. Hvala lepa. Seveda eh, evropsk, eh, propaganda nima svojega mesta v našem izobraževalnem sistemu, s tem se lahko vsi strinjamo. Besedo pa dobi še predstavnica sveta. Hvala. Spoštovane poslanke in poslanci, hvala za to pomembno in uh, razpravo, ki nas lahko le bogati. Zavedamo se pomena uh, izobraževanja v Evropi za izgradnjo boljše prihodnosti ter uh, za vzajemno razumevanje naše zgodovine, naših tradicij ter uh, evropske zgodovine, vključno s totalitarizmom v parlamentu ste lahko prepričani, da bo v svetu ta tema ostala visoko na politični agendi tudi v prihodnje. In hvala za pozornost. Hvala, dragi kolegi, razprava je s tem zaključena. Naslednja točka na dnevnem redu pa je poročilo gospeda, gospoda eh, Terry Kavrasa o razmerah na področju temeljnih pravic v Evropski uniji v letu 2017 in besedo dajem takoj poročevalcu za štiri minute. mr oh, president commissioner and colleagues who have played the role of. predsedujoči komisarka kolegi pred nami je poročilo Eh, o razmerah na področju temeljnih pravic v Evropski uniji v letu 2017. To poročilo naj bi bilo m, mm, relativno kratko, kar tudi je. Če, spoštuje, če si pogledamo človekove pravice v Evropski uniji uh, tekom enega leta, uh, smo se osredotočili na šest glavnih tem, na nekatere seveda v nekoliko um, širšem smislu. So pa to uh, vse bistvena vprašanja in sicer pravna država, migracije, medijska svoboda ter svoboda izražanja, pravice žensk, diskriminacija, rasizem, ksenofobija in sovražni govor ter na zadnje uloga in mandat Agencije za temeljne pravice FRA. Strenjali smo se glede kriterijev, ki smo jih pri tem upoštevali in glede tega, na čem moramo še opraviti veliko dela. Ampak prizadevali smo si pripraviti povsem neutralno analizo položaja človekovih pravic v Evropski uniji. E, smo pa se eh, osredotočili tudi na to, da bi podali priporočila za izboljšanje spoštovanja pravic iz listine. Listina bo gotovo boljše eh, izvajanja, če bomo ohranili člen dvainpetdeset. that we have produced a. Torej, prepričan sem, da je nastalo poročilo dobro. In poudariti želim naslednje. Prvič, na področju pravne države je Evropska unija učinkovita pri ugotavljanju kršitev, kar s čimer krepi lastno kredibilnost in kredibilnost držav članic. Migracije so uh, največji problem. Leta 2017 je 650 tisoč novih prosilcev za azil zaprosilo za mednarodno zaščito v državah članicah. Več kot tisoč beguncev je poleg tega utonilo v Sredozemskem morju. Uh, in uh, humanitarna pomoč je bila uh, kriminalizirana in na tem področju potrebujemo bolj jasno zakonodajo. Potem Eh, pravice žensk in kampanja MeToo je eh, razkrila to, da se te pravice v vseh državah članicah ne upoštevajo tako, kot je treba. Na to medijska svoboda. Eh, tudi tu se je izkazalo, da v več državah članicah prihaja do hudih reakcij, zlasti nad novinarji in drugimi članicami predstavniki eh, kulturne javnosti. Eh, diskriminacija in sovražni govor. Eh, skušali smo pokazati in izpostaviti, da obstaja zelo veliko oblik sovražnega govora in diskriminacije. In kot zadnja točka omenjamo Agencijo za temeljne pravice, ki odlično opravlja svoje delo in si zato zasluži svoje mesto v našem letnem poročilu. Eh, agencija si zasluži vso podporo pri svojem delovanju in pri eh, eh, raziskovanju primerov, kjer prihaja do kršitev temeljnih pravic. Torej, 21 strani tega poročila predstavlja po mojem mnenju preprosto, jasno in celovito poročilo. Zato se zahvaljujem tudi poročevalcem v senci in vsem svetovalcem, ki so prispevali k eh, temu zadovoljivemu rezultatu. Hvala. Dziękuję bardzo panu sprawozdawcy. Witam państwa serdecznie. Hvala lepa. Um, zdaj pa imam za vse vas prošnjo in sicer, da se držite časa, ki vam ga imate na voljo, zato ker imamo ob 17. ponovno glasovanje. In skušal bom uh, se tega zelo uh, trdno držati. Gospa Jurova v imenu komisije, izvolite. Gospod predsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci, želela bi se zahvaliti Evropskemu parlamentu, ker se konstantno ukvarja z vprašanjem človekovih pravic in njihovega spoštovanja v Evropski uniji. To je temeljnega pomena za delovanje Evropske unije in Evropska komisija je v zadnjih letih uh, eh, zauzeto spremljala uh, stanje na področju pravne države v državah članicah. Vladavina prava ni bila še nikoli tako visoko na naši evropski agendi, kot je danes. Komisija je pripravila zakonodajo o. Mm, eh, ki zadeva tudi uh, sredstva iz evropskega proračuna za zagotavljanje spoštovanja vladavine prava in namerava prevzeti tudi pobude za nadaljno krepitev um, okvira na tem področju in tudi resolucijo o demokraciji ter mehanizmih za eh, človekove pravice in vladavino prava, kot je bilo to sprejeto leta 2016. Začeli pa smo na pobudo Poljske s postopkom v skladu z eh, členom 7. Eh, ravno tako smo eh, začeli postopek zaradi kršitev eh, v primeru Mačarske. In tudi druge inštrumente smo sprožili, vsi ti ukrepi pa so bili uporabljeni pravzaprav prvič, nimajo precedensov. Evropska unija zato spodbuja države članice, da uh, okrepijo neodvisnost, kakovost ter uh, preglednost delovanja svojih eh, pravosodnih sistemov. Evropska komisija je varuhinja spoštovanja evropskega pravnega uh, reda in Evropsko sodišče je pri tem bistveni organ. Uh, pred katerim se lahko izvaja postopek za postavljanje predhodnih vprašanj, s čimer se zagotavlja spoštovanje evropske zakonodaje. Zato bi želela poudariti, da je medsebojno zaupanje eh, nekaj, kar temelji tudi na eh, dejstvu, da nacionalna sodišča spoštujejo zakonodajo eh, na enak način. Vladavina prava je namreč eden izmed temeljev, na katerih je osnovana Evropska unija. Zato, eh, poleg tega, bi želela povdariti tudi vprašanje pravic žensk. Leto 2017 je bilo leto številnih eh, dejanj in aktivnosti na tem področju. Ed največjih dosežkov pa je Istanbulska konvencija ter konvencija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 Zanima me, da zakaj, ko govorimo o tako pomembnem vprašanju, kot so človekove pravice, nimamo tukaj tudi predstavnikov sveta romunskega predsedo, predsedstva ali eh, nam lahko o tem kaj poveste, ali človekove pravice ne spadajo v področje in interesno področje romunskega predsedstva? hvala. Ali pravite, da je Romunija nekaj posebnega? Vsaj na to namigujete. Ali pravite, da je ta država nekaj posebnega zato, ker trenutno predseduje Evropski uniji? Ne vem, ali uh, je res nujno tukaj slišati uh, reakcijo romunske vlade. Gospa Kubricka ima besedo. Gospod predsedujoči, poročilo, ki ga imamo pred nami, govori o glavnih izzivih, s katerimi se sooča Evropska unija danes. Kršitev pravne države, eh, diskriminacija ter sovražni govor. Dobro je, da se o tem govori. Namreč onesposobljati delovanje sodišč, uporaba državnih medijev, uporaba mm, agresivnih eh, sredstev proti eh, političnim nasprotnikom. Poglejte, kaj se je zgodilo eh, v Gdansku, kjer je bil eh, umorjen njihov župan Adamovič. Torej, danes dejansko slišimo ta glasen klic po svobodni Evropi. Vladavina prava, strpnost, spoštovanje človekovega dostojanstva. Um, ko bomo to res dosegli, bomo mogoče, bomo mogoče lahko rekli, da gosp, um, ehm, Adamovič ni umrl za ston. Ampak nacionalna suverenost, načelo subsidijarnosti, vse to ne more opravičiti sistematično kršenje naših vrednot eh, in načel. Zato eh, bi res želela od sveta slišati, ali gre v primeru Poljske in Mačarske, proti katerima je bil sprožen postopek v skladu s členom 7, Eh, prišlo do takšnih kršitev, ki to upravičujejo. Eh, kar se pa tiče tega poročila, pa prosim, da se eh, to poročilo podpre in to v imenu stranke ELS. Hvala. Sedaj pa gospa Silvi Guillaume za SND. Izvolite. Hvala. To letno poročilo o spoštovanju ali nespoštovanju človekovih pravic v Evropski uniji naj bi pač to bil, ampak ni tako. Uh, Eh, leto 2017 je bilo bistvenega pomena za številne pravice in uh, naslednje leto ravno tako. Pri številnih pravicah je prišlo do velikih kršitev in tam bi morali biti dosti bolj odločni. Uh, o določenih pravicah se ni mogoče pogajati. Vladavina prava, neodvisnost sodstva, delovanje nevladnih organizacij, korupcija, uh, preprečevanje dela uh, medijev. Uh, Eh, vse to so stvari, ki smo jim bili priča in zato mora svet še naprej spoštovati eh, naša načela in sprožiti, izvajati postopke v skladu s sedmim členom, kjer prihaja do kršitev. Pravice žensk, dobro vemo, da te niso nikoli zagotovljene, to vidimo na gospodarskem področju, na področju izobraževanja in drugot in skrajni čas je, da države članice zagotovijo Um, možnost za načrtovanje družin in za uh, zakonit dostop do splava, ker kar danes še ni slučaj. Vse ženske v Evropi bi morali imeti pravico do odločanja o lastnem telesu. Um, migracije. Število migrantov se uh, povečuje iz leta v leto in še vedno se na evropski ravni preslabo organiziramo zato, da se s tem soočimo in eh, reforma dublinske uredbe nas še vedno čaka. Boj proti diskriminacijam vseh vrst, homofobiji, eh, rasizmu in tako naprej je bistvenega pomena in eh, tudi glede brexita bi morali ponuditi zaščito britanskemu prebivalstvu in <laughs> In uh, zadnjih pet sekund bom izkoristila, da zaželim vse najboljše za rojstni dan svoji ščiri, ki je pred sedmimi minutami dopolnila 18 let. Dziękuję bardzo. Pozdrowienia dla córki. Rzeczywiście, jak się mam. Hvala lepa in uh, čestitke. Uh, čestitke tako materi in hčeri. Sedaj pa gospod Jurek. Predsedujoča, spoštovani gospe in gospodje, eh, govorimo o temeljnih pravicah eh, v letu 2017. Eh, mlada uh, kristjanka, ki se je spreobrnila v krščanstvo v Afganistanu, je bila ubita leta 2017 uh, zaradi uh, tega, ker je bila kristjanka in njen morilec je bil eh, prosilec za azil. Istočasno pa je eh, Švedska zavrnila prošnjo za azil eh, mladi igralki iz Irana, tudi kristjanki. Mnoga pokopališča in pa cerkve so žrtve oskrunjenja. In v letu 2017 so znamenite Femen, znamenita skupina Femen eh, je tudi oskrunila katedralo v katedralo svetega Petra v Rimu. In eh, če tudi se sedaj govori o novih uh, uh, novemu sovraštvu, naprimer eh, proti transeksualcem in tako dalje, uh, bi želeli, da se upošteva tudi sovraštvo proti uh, kristjanom. In ta tišina glede nasilja nad kristjani je uh, tudi sam po sebi že, uh, samo po sebi že dejanje uh, proti krščanstvu in tudi proti temu moramo nekaj narediti. Hvala lepa, Luiz Mišel, za skupino Alde. Eh, hvala lepa. Eh, tudi eh, letos Evropski parlament govori o poročilu o temeljnih pravicah v Evropski uniji v letu 2017 in zopet Evropski parlament poziva k temu, da se borimo proti vsem nespremljivim kršitvam temeljne listine v človekovih pravicah. Nič ni novega, e, še vedno smo pred izbiro med dvema Evropama, liberalno, demokratično Evropo, e, ki e, ščiti državljane, ki dela na integraciji Evrope, tako kot to počne že od konca druge svetovne vojne. Na to pa imamo drugo Evropo, ki meni, da načelo pravne države in varstva manjšin nič ne pomenijo da so prej breme kot karkoli drugega eh, in eh, tu eh, smo priča nekim totalitarnim težnjam ali tako imenovani selektivni moralno, moralni drži. Moramo izbrati svoj tabor in ga tudi obraniti pred našimi voljivci. Moramo ustrajati pri tem, da je danes nujno, da se države članice eh, jasno izrazijo glede eh, mehanizma nadzora, kot je že pred dolgim časom zahtevala Sofija Intveld in Evropski parlament. Na ta način se bo zagotovilo eh, spoštovanje temeljnih pravic v vseh državah Evropske unije. Dokler ne bo popolnoma jasno, kakšne so kršitve v državah članicah, eh, potem eh, bo temu poročilu o temeljnih pravicah manjkalo glavno orodje, da bi bilo verodostojno. Gospod Mišel. Lahko prosim ne denete slušalke, kaj ti imate modri karton gospoda Golniša. Gospod Golniš. Ja, hvala lepa, gospod Mišel. Gospod predsedojoči, bom zelo kratek. Gospod Mišel, vi ste belgijski politik, znan belgijski politik. Ali se vam ne zdi presenetljivo, da v vaši državi, v Belgiji, en, ena od glavnih opozicijskih strank, Flamsblok, je bila pred nekaj leti praktično um, prepovedana? Eh, s tem, da eh, eh, je v parlamentu. Ne, mislim, da ni šokantno, da se prepove neko stranko, ki ima prakse, ki so protiustavni in ki poziva k nezakonitim dejanjem. Ni več flamski blok, to je sedaj flamski Belajn eh, je eh, zelo eh, blizu vaši stranki, zato mislim, da težko ocenjujete vedenje Belgije, belgijskih oblasti napram stranki, ki je resnično fašistična. Hvala lepa. Gospa Miranda v imenu zelenih. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Najprej eh, se zahvaljujem eh, poročevalcu za eh, to poročilo, ki jasno kaže na situacijo na področju temeljnih pravic v Evropski uniji. Želimo, da je to uh, dejanska uh, analiza uh, uh, realne situacije. Leta 2017 uh, smo bili priča temu, kar se je dogajalo z begunci, z migranti, ljudmi, ki uh, uh, so pribežali k nam, da bi uh, rešili uh, svoje življenja. Ljudje so umrli v sredozemlju in uh, To je tudi eh, del eh, evropskega zgodovinskega spomina. Eh, prav tako je to tudi leto, ko je bilo postavljeno pod vprašanje celo vrsto temeljnih pravic, naprimer pravica do splava in Prav tako uh, smo bili letos tudi priča zlorabi medijev, koncentraciji medijev. Um, Eh, diskriminaciji, rasizma, eh, pozivanju k sovraštvu. Vse to je osnova za to, kar eh, se dogaja in kar se bo lahko zgodilo v, kot posledica teh prihajajočih evropskih volitev. Hvala lepa, gospa Marie-Christine Veržja za skupino GUE. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Rada bi eh, se tudi sama zahvalila poročevalcu in vsem poročevalcem v senci. Eh, ja, to poročilo je um, organiziralo na uh, različna uh, poglavja in tako dalje. Uh, in uh, uh, kakršnokoli uh, kršenje teh temeljnih pravic, ki so temelj uh, naših družb, uh, je treba sankcionirati. Uh, Eh, želela bi si, da bi bila komisija tako učinkovita tudi na tem področju, kot je učinkovita, ko pride do kršitev gospodarskih in eh, finančnih interesov. Ja, seveda je potrebno, da eh, Eh, je pravosodje neodvisno, da so ženske eh, zaščitene, da, so, da se borimo proti diskriminaciji in tako dalje. Kako je mogoče, da eh, se širi ta gangrena, to sovraštvo proti vsem tujcem, migrantom, beguncem in tudi mnoge vlade so tu slab zgled. Videli smo tudi, kaj se je zgodilo v zvezi z um, paktom iz Marakeša, ki je bil res vrhunec uh, takšnega kakšne slabe vere in eh, družbo bomo ocenili eh, na podlagi tega, kako dela z najšipkejšimi. In eh, moram reči, da je naša družba izredno okrutna do ehm, najšipkejših. Hvala lepa. FDD Laura Ferrara ima besedo. Grazie, presidente. Hvala, predsedujoči. S tem, ko se letno Eh, sprašujemo o situaciji na področju temeljnih pravic, ugotavljamo eh, določene kritične točke, kar zadeva spoštovanje enakosti, strpnosti, boja proti diskriminaciji in tako naprej, torej vseh načel, ki bi morala biti temeljna načela za vsako eh, na pravu temelječo državo. Eh, pri tem poročilu pa prihajajo na dan mm, številne, eh, številni elementi iz držav članic, ki mm, kažejo veliko pomenkljivosti, tako na področju migracij, pravic žensk, eh, mm, svobode tiska in združevanja in tako naprej. In vedno se pri tem tudi pojavlja vprašanje sredstev namenjenih za javno dobro in za delovanje institucij. Pri tem se seveda postavlja vprašanje, kako preprečiti in se zoprstaviti kršenju pravic v uh, Evropski uniji. Predvsem pa bi me pri tem zanimalo, kako se boriti proti revščini in uh, socialni izključenosti, uh, ter kako zagotoviti, da bi države članice zag, uh, ljudem dale na voljo nek minimalen dohodek, ki uh, bi jim omogočil preživetje. Uh, isto po drugi strani zagotovitev dostopa do trga dela. Seveda bi morala gospodarska in politična realnost zagotoviti spoštovanje temeljnih človekovih pravic, eh, ampak da temu ni tako, je precej eh, očitno in to je sprožilo veliko negodovanja in nezadovoljstva med ljudmi, ki bi morali biti sicer temelj eh, oziroma center izvajanja evropskih politik na vseh področjih. Hvala. E hvala lepa. Sedaj pa v imenu ENF gospod Zilstra. Predsedujoči, hvala. Politično nasilje v Nemčiji na Poljskem Eh, in eh, predsednik NF je rekel, da bi morali bolj poslušati in manj govoriti. In to je bilo sprejeto z smehom. Mislim, da je to zelo zaskrbljujoče, kajte nasilje zoper politike ni samo eh, fizično nasilje, ampak je tudi eh, politično, pravno nasilje in tudi parlamentni povsem brez tega. Kar zadeva volitve, upam, eh, da. Eh, se bodo um, določene skupine demonizirale zato, ker predstavljajo uh, grožnjo. In potrebno je, da se vprašamo, ali politično mnenje upravičuje vse, e, tudi izključevanje določenega kroga oseb, ali ni to kršitev njihovih temeljnih človekovih pravic. Hvala. Eh, ah. eh, eh, temeljne pravice so v evropi ogrožene ampak nikakor ne tako kot to opisuje to poročilo torej zakoni ki omejujejo svobodo izražanja kritiko in tako naprej potem se uveljavljajo naprimer rasizem in druge oblike sovraštva. Tudi Mišel je to pravkar omenil. Tudi parlamentarce to zadeva. E, gospod Mišel ima očitno pravico, da te ljudi označuje za rasistične in protiustavne tradicionalna družina. Potem eh, to se sedaj primerja z homofobijo oziroma eh, sto tisoče je različnih političnih zapornikov. Ursula Uvek eh, za devetnajst Timi let je bila na primer zaprta in sicer zaradi mnenjskega delikta. Kakšna hipokrizija pa je to v tej dvorani? Najlepša hvala, sedaj Pavel Svoboda. Hvala lepa, gospod, e, predsednik. Iz tega poročila, e, se želim zahvaliti za prvi del, ki je poudarja vladavino prava. Eh, Evropska unija ima samo zakonodajo, nima policije, nima carinskih organov in zaradi tega je treba ustrajati na eh, vrednotah, na vladavini prava. Žal pa v poročilu nič eh, ne piše o netolerantnosti do kristijanov v Evropi v Avstriji obstaja nov institut, ki preučuje ta fenomen. To je nelogičen. Naš sistem temeljnih pravic temelji na spoštovanju do eh, posameznikov, ki imajo krščanske korine. Brez teh korenin bi celoten eh, sistem razpadel.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 zagotovitev, da se pravice državljanov spoštujejo v Evropi. Govorili ste v Avstriji. Kaj pa menite o diskriminaciji Avstrije do otrok in mater, ki niso Avstrike in prispevajo v avstrijski eh, BDP? Jaz sem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 gospa Intvet. Se opravičuje. Gospod Soboda. Eh, poslušala sem eh, ta govor mil, eh, o tem, kako militantni ateisti onemogočajo življenje kristjanom v Evropi. No ja, rekli ste, da bi Evropska unija propadla, če ne bi več temeljila na krščanskih vre, koreninah. Ali ni razsvetljenstvo nekaj skupnega in vladavina prava za našo skupnost? Jaz seveda spoštujem vaše krščanske korenine. E če pa vi ne spoštujete, da so drugi ljudje lahko ateisti, kako bomo živeli skupaj? Ja, děkuji. E, já respektuji přesvědčení. Každý... Hvala lepa. Jaz e, spoštujem prepričanje vseh ljudi, rad pa bi opozoril na to, e, da je spoštovanje do ljudi zelo pomembno. Če pa Eh, ne eh, spoštujemo v duhu krščanskih korenin, pride do degeneracije in to se že dogaja. Eh, hvala lepa za vaš odgovor. Gospod Köster. Drage kolegice in kolegi, temeljne pravice so trajne pravice državljanov, ki eh, jih lahko eh, uveljavljajo na sodišču. Pomembne so za eh, vladavino prava, delitev oblasti in demokracijo. Samo inklusivna družba je humana družba. V Evropski uniji pa temeljne pravice manjšin dosti krat ne spoštujejo. Rome tako še vedno napadajo na rasističen način. In